Pristojni organi Republike Francije so mi sporoč, so sporočili, da sta gospod Thierry Cornier in gospa Patricia Lalonde izvoljena kot poslanca Evropskega parlamenta in tu nadomeščata gospod Silvi Gular in gospod Marijel de Sernes in to velja od 18. maja naprej. Parlament je to vzel na znanje. Eh, novim kolegom želim dobrodošlico in eh, jima sporočam oziroma jo spominjam, da je njun sedem.